gledanje in sedaj ga zopet nadaljujemo. Um, zapisnik in sprejeta besedila z zasedanja z 13.12. so na voljo ali ima kdo kaj proti, kakšne ugovore. S tem je zapisnik sprejet. Kolegice in kolegi, eh, zelo